za otroce, ki obolevajo za Downovim sindromom, tako da jih bomo lahko vključili v to unijo raznolikih. Hvala lepa, sedaj pa prehajamo na glasovanje. V skladu z eh, dnevnim redom bomo glasovali. Poenostavljeno postavnem postopek. Go, Glasovali bomo o koordinaciji sistemov socialne varnosti, poročilo Kabrnoh. Glasovali bomo poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. predlog je z veliko večino sprejet. Čestitam eh, gospodu Kabrnohu. Sedaj pa poročilo Brok. Pristop Evropske unije k pogodbi o prijateljstvu in sodelovanju v jugoshodni Aziji. Glasovali bomo po imensko, glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto z veliko večino. Čestitam obračevalcu gospodu Broku. Sedaj pa prihajamo na poročilo Pavla Rangela. Gre za osnutek protokola pomislekih irskega naroda glede Lizbonske pogodbe. Gre za pogodbo o delovanju Evropske unije. Glasujemo poimensko. Teles Foforijas. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo gospodu Rangelu. Sedaj pa drugo poročilo Pavla Rangelja. Gre za osnutek protokola o pomislekih irskega naroda o lizbonski pogodbi. Glasujemo poimensko. Delos psihoforijas. Konec glasovanja. sprejeto. Čestitamo gospodu Rangelu. Sedaj pa bomo glasovali o poročilu Tekšera. Gre za vlogo kohezijske politike v najbolj oddaljenih regijah Evropske unije v okviru strategije za Evropsko unijo za leto 2020. Glasujemo poimensko. Delos Čuforijas. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo gospodu Takšeri. Sedaj pa je na vrsti poročilo Hawit. Gre za človekove pravice v, pravice v svetu in politika Evropske unije na tem področju. Glasujemo o resoluciji. Najprej glasujemo o predlogu spremembe dve in sicer po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa številka 8, glasujemo po delih. Prvi del, kdo je za? Drugi del, eh, proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del, za? Proti? To bi eh, želela preveriti. Gre za drugi del številke 8 glasujemo elektronsko. Delož Pšoforijaš. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe štirinajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe trinajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe petnajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe šestnajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa odstavek enainštirideset, glasujemo po delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani vzdržani. Drugi del bomo preverili elektronsko, gre za stavek 41. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z dvema glasovoma razlike. Sedaj pa predlog smembe 3 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa odstavek 60, glasujemo po delih. Prvi del za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani. No, to bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 5 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 19 za. Predlog spremembe 19 za proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog smo imeli 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 93 po delih. Glasujemo po imensko o prvem delu. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Ostavek 99. Dva dela. Prvi del. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 101, spet po delih, glasujemo po imensko. Najprej v prvem delu, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Prav tako sprejeto. Sedaj po številki 101 dajem besedo gospodu Silvestriju, ki želi uložiti ustni predlog spremembe. Izvolite besedo presidente dopo il paragrafo centuno chiedo che in Hvala lepa. Po odstavku 101 bi se želel, da vključimo naslednji odstavek. Namreč misli, da bi med pravicami žensk vključevali tudi materinstvo. Uh, ženske pogosto prizadenejo socioekonomsko okoliščine, ki jih prisilijo v to, da končajo svojo nosečnost in prosim, eh, da naj kolegi podprejo idejo o materinstvu, da naj odpravijo razloge za splav iz socioekonomskih eh, razlogov. Morali bi dati podarek na pravici do rojstva. Ναι. ναι, είναι καθαρό ότι υπάρχει ο απαιτούμενο αριθμό των 40 βουλευτών. Ja, želim pojasniti to, da za ta ustni predlog spremembe uživa dovolj podpore. Gospod Silvestrič bo še enkrat spregovoril. Hvala lepa. Želel sem z vsem spoštovanjem upozoriti na to, da, tisti, ki, da so vsi tisti, ki so ostali, bili v nekem trenutku svojega življenja prav tako embriji. No, ne bomo sedaj začeli s takšno razpravo, ampak bomo nadaljevali. Ta ustni predlog spremembe je zavrnjen, ker ni dobil dovolj podpore. Sedaj pa predlog spremembe šest za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. Ja, dobro, bomo preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 6. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o pododstavku 18, glasujemo po delih. Eh, kdo je za prvi del? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Ja, to bomo preverili elektronsko. Gre za drugi del pod odstavka 18. Glasujemo. Ja, izvolite besedo. Gospa Ris, imate besedo, prosili ste za besedo. Predsedente, mi skuzi, non posso continuare a votare bene, perché le mie... Ja, oprostite, gospa predsedajoča, ne morem ustrezno glasovati, ker moje slušalke ne delujejo. Prosim, pošljite tehnika, da vam pomaga. We're still voting. Ε, λοιπόν. Για, prosim, da nekdo pomaga, gospe. Poslanki. Tako, drugi del odstavka 18. Vse skupaj bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa odstavek 102 po delih, prvi del. Za proti, vzdržani. Sprejeto drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto tretji del za, proti, vzdržani. Sprejeto. 103 v podeljih, prvi del za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 104 v delih prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Eh, gospa Podimata pravi, o obeh delih smo že glasovali. Odstavek 104, eh, ja, pozabili smo na drugi del, oprostite za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 105, tudi tu bomo glasovali po delih za, proti, vzdržani, sprejeto. 106, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, številka 106 za, proti, vzdržani. No, to bomo preverili elektronsko. Gre za drugi del odstavka 106. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 7 glasujemo po imensko. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 8 za, proti. Eh, prosim, da jasno dvignete roke, sicer bo se skupaj trajalo dlje. Kdo je proti predlogu spremembe 8? Vzdržani. Sprejeto. Dobro, potem bomo to preverili tudi elektronsko, vendar pa je bolje, če jasno dvigujete roke. Se pravi, sedaj glasujemo elektronsko predloge spremembe 8. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospod Tavares želi uložiti ustni predlog spremembe k številki 112. Izvolite. Eh, gre za dodatek k odstavku sto dvanajst prebral bom v angleščini pozdravlja dejstvo da evropska unija pozdravlja izgradnjo zmogljivosti za avtohtona ljudstva pri združenih narodih in da eh, poveča predstavništvo teh narodov pri dogodkih Združenih narodov z ustreznim informiranjem, z predložitvijo dokumentov in poziva Evropsko unijo naj nadaljuje s takšno podporo. Hvala lepa. Ima kdo kakšne ugovore k, tem, k temu ustnemu predlogu spremembe? Ne. Dobro, potem glasujemo o ustnem predlogu spremembe gospoda Tavareša. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Predlog smembe 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Ja, ne dvigujete rok jasno, tako da se skupaj uh, ni razvidno in zato bomo glasovali elektronsko. Glasujemo pred Lusmo in B9. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predložno ime 10 za.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 sprejeto. Prehajamo na končno glasovanje o predlogu resolucije, sicer poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino Čestitke poročevalcu. Spoštovane kolegice in kolegi, da bomo začasno prekinili glasovanje in sicer nas čaka slavnostna seja, eh, takoj po koncu te seje pa bomo nadaljevali z glasovanjem.